besede. S tem zaključujem to razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu pa je razprava o razmerah v sredozemlju in o pristopu do priseljevanja. Za začetek razprave dajem besedo gospodu Klodu Morajsu, ki je avtor vprašanja. Mikro. Predsedujoča, kolegi in kolegice, kontekst tega ustnega vprašanja je zelo aktualen. E, približuje se nam gospod Maropolos, ki e, prvi sodeluje na naši razpravi, potem pa je v imenu e, sveta prisoten tudi predstavnik italijanskega predsedstva. Italija izvaja akcijo Mare Nostrum, ki jo bo nadomestila nova kampanja In eh, v tej kampanji je veliko dobrih ljudi poskušalo pomagati priseljencem v sredozemlju. Več tisoč ljudi pa je kljub temu v zadnjem letu utonilo. Danes smo slišali, nam, kako nam je papež v odličnem govoru povedal, da ne smemo dovoliti, da bi sredozemlje postalo ogromno pokopališče. Je pa hkrati povedal tudi, da potrebujemo enoten odziv na vprašanje preseljevanja, ki mora temeljiti na prepoznavanju človeškega dostojanstva priseljencev. Eh, omenjal je tudi vzroke in posledice priseljevanja in ravno v tem duhu, kolegi in kolegice, danes obravnavamo to ustno vprašanje svetu in komisije. Ne gre za prvo priložnost, ko govorimo o tem eh, problemu. Eh, Veliko razprav smo že imeli in imamo vsa urodja, ki jih potrebujemo za iskanje rešitev. In v zadnjem odstavku resolucije je govora o skupnem evropskem azilnem sistemu. Koliko krat smo že govorili o tem, koliko trilogov smo imeli, koliko zakonov smo pripravili na tem področju. Seveda imamo vsa potrebna urodja, gre pa za vprašanje solidarnosti in političnega ukrepanja. Danes Torej, želimo komisiji in svetu, zlati pa zlasti svetu in to ne samo v predsedstvu, kajti v uh, kampanji Marenostrom ste rešili ogromno ljudi, ampak svet kot celota je tisti, ki ne izvaja skupnega azilnega sistema. In zato svet opozarjam, da nimamo solidarnosti in zato smo tudi danes zaslužili tisto močno moralno sporočilo, ki smo ga dobili. In v prvem delu vprašanja govorimo o tem, da uh, nadomešamo marenostrum s tritonom in uh, opozarjamo na to, kakšne so pomankljivosti te nove kampanje. Potem so tudi dejavnosti Frontexa, ki tudi niso zadostne. Evropska komisija eh, počne vse, kar je v njeni moči, ampak če države članice ne sodelujejo, potem ne pride do ustrezne delitve bremen. Potem gre eh, tu tudi za razvoj. Eh, varnih poti zakonitega preseljevanja. Eh, tu gre za obravnavo vzrokov in posledic. In sam sem sodeloval na eh, konferenci ministrov za PNZ v Milano in tam res ni bilo pravega občutka solidarnosti med državami članicami in bremena res niso enakomerno porazdeljena po državah članicah. Uh, veliko kolegov in kolegic bo spregovorilo verjetno o kontekstu in ne smemo pozabiti, da deset eh, držav, ki je sprejelo največ beguncev iz Sirije in drugih držav, so vse države v razvoju. In nobena od teh držav ni članica Evropske unije. Torej, eh, tudi na ta vidik konteksta ne smemo pozabiti. Smo eh, velikodušni, ampak vseeno nismo tisti, ki nosi največji delež bremena. Eh, naj spomnim na besede gospoda Junkerja, ki je govoril o ustreznih kanalih zakonitega preseljevanja. Eh, spregovoriti moramo o tem, kaj bo to pomenilo, morda ne danes, ampak v prihodnje. Torej, ja, eh, sredstva za odziv na nujne razmere, vse to potrebujemo, ampak eh, skupni standardi, postopek sprejema, eh, azil, vse to je ključno. Ampak eh, kritična točka je, da ne izvajamo skupnega azilnega sistema. In namen današnjega vprašanja ni, da bi govorili o tem, da parlament ni upravil svojega dela, mi smo upravili svoje delo, ampak potrebno je storiti še kaj več. In sam predlagam, da svetu rečemo, eh, izvajajte tisto, kar imamo, preprečite, da bi ljudje še naprej se utapljali v sredozemlju in eh, res moramo zagotoviti ustrezen pritisk na svet in izvesti ustrezno preiskavo tega, kar se dogaja. Kaj ti državljani morajo vedeti, da Evropski parlament vse, kar počne, počne vse, kar je v njegovi moči, zato da ljudje ne bi umirali v sredozemlju. Imamo dober eh, azilni sistem, ki je vreden našega parlamenta, imamo moralni kompas in eh, to se mora odraziti tudi v naši politiki do priseljencev. Najlepša hvala, zdaj pa dajem besedo. Eh, predstavniku sveta, gospod Gozi, izvolite. Hvala lepa, hvala, hvala gospa eh, predsednica. Dovolite mi, da začnem z zahvalo gospodu Rajesu za to, ker je odprl to ključno vprašanje, ki je tudi prednostno vprašanje za nas vse. In tudi je to prednostno vprašanje v času našega predsedovanja. In ravno tako spada to vprašanje med prednostne naloge komisarja Junkarja. Tudi on se zaveda, da so to vprašanja, ki so že eh, na programu za sprejem zakonodajnih aktov za leto 2015. To je zelo pomembno, zato ker lahko tu Evropska unija res pokaže, eh, kaj je dodana vrednost Evropske unije. Imigracija je čezmejni fenomen. Po Eh, definiciji čezmejni problemi zahtevajo celovit skupni pristop. In tudi drznejši pristop Evropske unije. Eh, zelo trdo smo delali teh šest mesecev in smo poskušali resnično stvari spremeniti, tako da bi tisti člen iz eh, pogodbe, ki govori o emigracijah, dejansko zaživi. Gre za to, da potrebujemo politični program in zavezujoče cilje, vendar pa moramo tesneje sodelovati. Sodelovanje je potrebno med svetom, komisijo in Evropsko parlamento. Avtor vprašanja govori o sredozemlju in veste, gospod Morajez, da smo imeli 37 specifičnih intervencij se strani mediteranske Eh, skupine v petih prioritetnih sektorjih. Ukvarjali smo se z dostopom do voda, eh, s preprečevanjem trgovanja za ljudmi, z eh, nadzorom meja, z zaščito beguncev. nekatere države se res srečujejo z resnimi pritiski in delovna skupina se je s tem ukvarjala, redno je poročala svetu. Prav tako ste od delovne skupine dobivali informacije tudi vi. Ampak to ni dovolj, s tem ni, ne moremo biti zadovoljni. Strinjamo se s besedami gospoda Morajesa. Vedno smo tudi mi rekli, da sredozemlje ne sme postati pokopališče in tudi ne sme biti pokopališče zaradi evropske sebičnosti. Dosti bolj se moramo truditi za to, da bi sprejeli oziroma izvedli program, ki je bil sprejet oktobra v Luksemburgu. 10. oktobra v Luksemburgu. Eh, je bil sprejet program, ki govori o boljšem upravljanju migracijskih tokov, o strateškem pristopu, o celovitem pristopu in ta program nakazuje tri glavne smeri. In to so tudi prioritete eh, našega dela v času predsedovanja. To je upravljanje zunanih meja. Po letih in letih dela, po letih in letih odgovornosti, ki jo je Evropa nosila, zunan, zunanje meje Evropske unije niso italijanske, španske ali grške, ampak so zunanje meje Evropske unije skupne zunanje meje in ker so skupne meje, zahtevajo skupne pristope in skupne pobude. In, in zato smo eh, oblikovali operacijo Triton. Ampak to ni dovolj. Potrebno je je boljše in očekovitejše sodelovanje s tretjimi državami ter dialog s državami tranzita. Seveda se bodo pristopi spreminjali glede na predsedca, ampak te tretje države vključuje države Severne Afrike. Eh, ravno tako mora to delo biti povezano z gospodarskim in trgovinskim sodelovanjem. To pomeni, da bomo vključili tudi države eh, pod, eh, južno od Sahare, Ravno tako moramo razširiti svoje sodelovanje na države na rogu Afrike. E, take dejavnosti pa lahko izvaja samo Evropska unija. Samo Evropska unija lahko deluje na vseh teh sektorjih istočasno. Ampak to, kar smo naredili do sedaj, ni dovolj. Več moramo narediti, zato da bomo prepričali, države izvora in države tranzita, da bodo z nami učinkovito sodelovali, tako da bomo lahko na koncu imeli tudi neke otipljive rezultate. In potem tretja stvar, ki ste omenili, gospod Moraves, to pa je pomoč eh, oziroma podpora evropskemu azilnemu sistemu. Sam kot predsedujoči sveta ne morem reševati vprašanj v zvezi z postopki kršitev v posameznih državah članicah. In seveda Evropska komisija tista, ki ima zakonodajno pobudo. Naj povem samo to, da je bil dosežen določen napredek v zvezi z oblikovanjem skupnega azilnega sistema v času našega predsedovanja. Eh, manj možnosti derogacije. Eh, napredek je bil storjen, kot sem rečel, nova uredba je bila sprejeta, ki je povezana z eh, Dublinsko uredbo. Seveda v svetu ni bilo pa polnega soglasja, eh, vseh izzivov nismo mogli rešiti, vendar pa moramo sedaj zagotoviti učinkovitejše upravljanje migracijskih tokov. Eh, zlasti eh, moramo dati podare, podarek eh, otrokom brez spremstva. Potem je tu še sistem zgodnega opozarjanja, tudi tega smo vključili. Osredotočati se pa moram. Osredotočati pa se moramo na to, kako ta sistem povezati in ga razširiti in na ta način zagotoviti ustrezno delovanje vseh ukrepov. Tako bomo imeli pravi skupni evropski azilni sistem. Potem tretji ključni element. Zgraditi vzajemno zaupanje med državami članicami v zadnjih letih so nekatere države članice ostale same in so se same morale eh, ukvarjati s tem ogromnim pojavom, ampak eh, priseljevanje vpliva na nas vse. Med državami članicami ni bilo dovolj zaupanja in bistvenega pomena je, da se trudimo, da to izboljšamo. Eh, sodelovati moramo z državami članicami pri upravljanju meja, ampak tudi pri oblikovanju boljšega jezalnega sistema. Države članice morajo izboljšati tudi svoje nacionalne azilne sisteme. To je edini način, kako izboljšati zaupanje, kajti to je predpogoj za novo imigracijsko politiko. In v teh šestih mesecih smo kot predsedstvo eh, predlagali vzajemno priznavanje dogovora sicer še ni, ampak to je eden od možnih odzivov, kako spostaviti nek delujoči sistem. Ampak predpogoj pa je, da uh, si medsebojno zaupamo. Če tega medsebojnega zaupanja uh, ni in ga ne bo, ne bomo mogli imeti skupne imigracijske politike, ki jo Evropa tako zelo potrebuje. Hvala lepa. Hvala svet. Sedaj pa dajem besedo uh, komisiji in sicer komisarju gospodu Avrama, Avramo Pulosov. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Priseljevanje je bilo vedno v eh, programu eh, zunanih, pardon, notranjih zadev, ampak nikoli še v naslovi. Sedaj pa imamo to v naslovo in to iz simboličnih razlogov, pa tudi iz pragmatičnih razlogov. Zahvaliti se želim odboru Libe in predsedniku gospodu Morajesu za to priložnost, ki mi omogoča biti prisoten na tem zelo pomembnem dogodku. Prav tako želim citirati eh, njegovo svetost papeža Frančiška dan. Popolnoma se strinjam s tem, kar je danes dopovdne povedal. Ta močni signal, ki je bil poslan, je bil prejet z vsem spoštovanjem do njegovih besed. Ne bom tajil, da sem počaščen, da sem odgovoren za ta portfelj. Istočasno pa vem, da ni nobene lahke rešitve, da ne bo eh, lahko. Eh, izvesti te pomembne naloge, ki nas čaka. Lahko vam pa zagotovim, da obstaja velika politična volja. Vaše kompleksno vprašanje odraža tudi kompleksnost izzivov, ki jih prinašajo eh, priseljevanja in azil. Soočamo se z največjimi migracijskimi pritiski na zunanjih mejah od balkanske krize. To pa zahteva celovit, povezan pristop, ki bo vključeval vsa področja, vključno za zunanjo politiko in tudi za varnostno politiko. Ta pristop zahteva tudi ponovno vzpostavitev medsebojnega zaupanja. To je potrebno, če se želimo uspešno soočiti s temi izzivi. Zaupanje mora obstajati med državami članicami na eni strani in pa državami članicami na eni in Evropsko unijo na drugi solidarnost in odgovornost za skupne temelje, na katerih gradimo skupni evropski eh, migracijski in nazivni sistem. To bo pomenilo tudi enak status in pravice za priseljence. Veliko orodij solidarnosti je bilo razvitih za ta namen, recimo finančna solidarnost in pa smernice. To so zagotovile relevantne agencije, in potem Evropski eh, urad za podporo azilu in pa agencija Frontex. Komisija je eh, tudi prispevala k razvoju teh orodij in še naprej bomo sodelovali skupaj. Sedaj imamo tudi mehanizem zgodnega, eh, zgodnega opozarjanja in imamo tudi možnosti, ki jih ponuja Eh, člen 83 ured, eh, Dublinske uredbe. Ta urodja so se že izkazala, vendar pa jih moramo še naprej razvijati in jih ustrezno uporabljati. Solidarnost pa eh, gre vedno z, ro, z roko v roki z odgovornostjo. Države članice morajo prevzeti odgovornost za eh, sodelovanje svojih eh, azilnih sistemov. Pra, prava Implementacija azilnega sistema je apsolutna prioriteta. Komisija bo trdno spremljanja izvajanja na ravni držav članic in bo tudi podpirala napore letih. Komisija bo podpirala in pomagala država članica pri praktičnem sodelovanju, predvsem preko jaso. In prav tako računamo na pomoč eh, in sodelovanje nevladnih organizacij in mednarodnih partnerjev, kot je Visoka komisija Združenih narodov za begunce. Eh, uredba eh, Dublin 3 in pa ustrezna direktiva že veljata, vendar pa bodo ti standardi veljali šele od naslednjega julija naprej. Zato mislim, da v tem trenutku ni nujno potrebno spreminjati eh, azilnega sistema, vsaj ne v bližnji prihodnosti. Ampak ni pa to izključeno, če pogledamo, eh, kaj se bo dogajalo na srednji rok, seveda bomo morali natančno razmisliti o teh stvarih. Eh, tihotapljanje in eh, nedovoljena trgovina z ljudmi imajo veliko skupnega, vendar pa so to vse eno ločeni pojavi, ki zahtevajo prilagojene odzi odzive. Eh, odgovori, ko, eh, ko gre za vprašanja trgovanja z ljudmi, se bodo sredotočali na žrtve. Zagotoviti moramo zaščito eh, vseh žrtov, moramo pa ustrezno eh, obravnavati eh, Eh, tr trgovce z ljudmi in pri tem moramo tesno sodelovati z drugimi organi, ki se ukvarjajo z bojem proti trgovanju z ljudmi. Preventiva je ključnega pomena in države članice morajo sprejeti pra eh, pravne okvire, ki bodo zmanjšali povpraševanje po nelegalni delovni sili. To pomeni kriminalizacijo delodajalcev, posamezniki in, po eh, in podjetja, ki zaposlujejo Eh, žrtve tihotapljanja z ljudmi morajo biti ustrezno kaznovane. Eh, tihotapljanje se stalno povečuje in moramo povečati naše zmogljivosti odziva. Zgraditi moramo močnejše eh, oblike odzivanja na ta kazniva dejanja in strože kaznovati odgovorne. Pravni okvir se bo osredotočil tako na razgradjeno hudodelskih združb preko okrepljene izmenjave informacij, eh, zmogljivosti in eh, pregona, po drugi strani je pa preventiva. Ta pa bo eh, vsebovala ustrezne informacije in pa okrepljeno sodelovanje s tretjimi državami. Oziv na migracijske pritiske na mejah in pa odziv na tihotapljanje mora vključevati tudi Frontex, agencijo Frontex. Dejavnosti Frontexa mor, morajo biti eh, širše in države, eh, države članice morajo ustrezno sodelovati, kajti samo države članice imajo ustrezne eh, mejne policiste, ki so lahko kos tem nalogam. 1. novembra letos je začela eh, traj, je, eh, operacija Triton in se bo še nadaljevanja. Ag, agencija je tista, ki je sprejela ustrezno odločitev, čeprav je komisija zelo sodelovala. Ocenjeni stroški so 2,9 milijona. Da se lansira program Triton in kratkoročno je agencija porazdelila sredstva in agencija je zagotovila 3,9 milijona evrov. In to je bil direktn prenos sredstev, ki so bila na razpolago znotraj sklada za eh, notranjo varnost. Eh, parlament je predlagal, da se doda rezerva 20 milijonov eh, za proračun za Frontex za leto 2015. Pričakujemo končno odločitev v zvezi s tem predlogom. To končno odločitev morata sprejeti tako parlament kot svet. In ponovno naseljevanje je v bistvu edin legal, eh, edina legalna pot za reševanje tega problema. To kaže tudi na solidarnost z begunci iz tretjih držav, ampak to je tudi orodje, kako oduzeti nekaj bremena državi prejemnici. Koliko ljudi preseliti in kam? Tu bo komisija države članice spodbujala naj povečajo svoje kvote oziroma da naj začne, začnejo sprejemati na, eh, priseljence, tiste, ki tega še ne počnejo. Ampak nekaj je tu v neuravnotežju. Države članice, ki imajo največ eh, zahtevkov za azil so tudi tiste, kjer je večina eh, beguncev ponovno naseljena. Komisija se namerava ukvarjati s tem vprašanjem. Včeraj smo imeli prvo orientacijsko razpravo z državami članicam o možnih eh, o možnem mehanizmu porazdelitve oziroma razdelitve. Komisija se je odločila, da bo razmislila tudi o novih možnostih, zlasti o možnosti razvoja skupnega pristopa do eh, naprimer izdaja humanitarnih viz, ki bi tistim, ki pridejo v Evropo, omogočila, da zaprosijo za zaščito. O tem smo razpravljali tudi na včerajšnjem sestanku in zavedam se, da je to še vedno zelo občutljivo vprašanje. Eh, Eh, kar zadeva eh, zakonito priseljevanje iz demografskih in gospodarskih razlogov, ki so očitni, eh, mora Evropa rešiti pomankanja delovne sile in veščin in mora tudi se soočiti s vprašanjem staranja prebivalstva. Sodelovali bomo z socialnimi partnerji in z gospodarstvom. Naš prvi korak bo ta, da bomo pogledali, kakšne politike trenutno imamo in bomo razmislili, kako eh, jih čim bolj učinkovito uporabljati oziroma kako povečati njihovo učinkovito. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, odziv na mnogo teh izzivov leži v odnosih s tretjimi državami. Izboljšati moramo povezave med eh, notranjo in zunanjo politiko Evropske unije, podariti moramo pomen dolgo Eh, ročnega pristopa, ki bo reš, reševal in odpravljal osnovne razloge in vzroke priseljevanja. Ni dovolj, da se odzivamo na trenutne nujne situacije, ampak moramo delati celovito, pripravljati moramo strukturit pristop, s katerim bomo rešili eh, ta problem vedno večjih migracijskih pritiskov. Če sem še bolj konkreten, Evropska unija se danes približuje politični stabilnosti. Eh, vendar pa vključuje tudi varnostne in eh, razvojne eh, vidike. Vprašanja, kot so migracije, vprašanja azila, obladovanja kriz, humanitarne pomoči, razvoja, trgovina, demokratizacija in človekov pravic, se morajo reševati na celovit in skladen način. Zagotoviti moramo, da bo migracija vključena na vsa področja zunanih odnosov Evropske unije, vključno z razvojnim sodelovanjem in pa varnostno politiko. Prav tako moramo uh, biti pripravljeni pomagati in moramo biti verodostojni. Tretjim uh, državam moramo pomagati, da bodo bolje upravljale svoje meje, istočasno pa moramo izboljšati raven zaščite uh, Eh, in pa povečati zmogljivosti, da bo eh, do te države se ustrezno odzivale na te izzive. Partnerstva za mobilnost so bila, eh, so bila vzpostavljena za iskanje prilagojenih odgovorov. Do sedaj smo taka partnerstva sklenili z Marokom, Tunizijo in Jordanijo. Dolgoročno gledano, gledano bo to pomagalo nelega, reševati nelegalno Eh, priseljevanje. In mislim, da je dolgoročno to tudi najboljša investicija, ki jo lahko naredimo. Povezal se bom z visoko predstavnico Federike Mogherini, prav tako bom tesno skodeloval z eh, drugimi komisarji, eh, zlasti s komisarji, ki so odgovorni za humanitarno pomo pomoč in, in razvojno pomoč, kot je to že določil predsednik komisije. Sedaj pa financiranje. V okviru instrumenta za razvoj in sodelovanje komisija trenutno izvaja pobude za približno 300 eh, milijonov evrov za migracije in eh, mednarodno zaščito. Iz teh sredstev približno 14 milijonov evrov podpira boj proti eh, trgovini z ljudmi in tihotapljenju in s tem eh, podpira tudi boj proti nelegalnemu priseljevanju. 17 milijonov evrov pa je namenjeno programov za regionalni razvoj eh, in sicer s podarkom na Bližnem vzhodu in eh, Severno Afriko oziroma celotno Afriko. Približno 60 milijonov evrov je namenjeno mednarodni zaščiti in intervencijam v sredozemskih, eh, sredozemskih državah. 200 milijonov evrov pa je bilo dodeljenih leta 2014 eh, za odzivanje na sirsko begunsko krizo. V finančnem okviru do leta 2012 bodo države članice eh, šengenskega prostora zbrale več kot 4,4 eh, eh, milijarde evrov v obeh kombiniranih skladih, se pravi v skladu za migracije in azil in v skladu za varne meje. Italija, Grčija, Malta in Španija so te štiri države, ki bodo prejele večji del teh sredstev skupaj okoli 1,4 milijarde v celotnem finančnem ciklusu. Za nujne situacije pa smo za leto 2014 predvideli za vse države članice skupaj 25 milijonov e, e, evrov za azil, e, za azil migracije in zaščito, torej za sklad, in 6 milijonov evrov za varnost notranjih meja. Veselim še zdaj sodelovanja z vami, veselim se iskanja skupnih rešitev na te izzive. Uporabili bomo vse, kar imamo na razpolago. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Avramopoulos. Sedaj lahko začnemo našo razpravo. Že 12 minut zamujamo tako, da bom pri času zagovor zelo strok in da v postopku catch the eye ne bom dal besedo več kot petim kolegom. Začela bo kolegica Holmajer za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, pozdravljam tudi italijansko predsedstvo, kolegi in kolegice. Seveda pri pomembnosti teme ne morem spregovoriti o vseh podrobnosti, zato se bom osredotočila na eno točko poleg teme reševanja beguncev. Najprej, gospod komisar, naj vam čestitam eh, za vašo predstavitev, vaš govor kaže na to, koliko dela je pred nami, zato da bi tukaj sploh lahko našli kakšne rešitve. Zato vas konkretno sprašujem, v zvezi z sodelovanjem na področju boja proti trgovanju z ljudmi. Eh, leta 2014 je prišlo čez sredozemlje 108 tisoč priseljencev in eh, sploh nimamo podatkov o tem, koliko ljudi je ob teh postopkih ubitih. Eh, so postanejo žrtve zločincev, eh, so zasužnjeni ali so žrtve eh, spolnega nasilja, zlorabe otrok in tako naprej. O tem nimamo nikakršnih številk in lahko samo ugibamo o razsežnosti teh problemov. Medtem se zdi, da je vedno manj žensk žrtev trgovine z ljudmi, ampak vedno več otrok pride v roke kriminalnim združbam. Zato mi je v luči tega pomembno, da bi sodelovali tudi organi kazenskega pregona in da stavimo tudi na sodelovanje z tretjimi državami, ki morajo preprečiti delovanje takšnim zločincem. Prav tako pa moramo okrepiti človekoljubno pomoč. Naš odbor sicer ni pristojen za to, ampak potrebujemo možnost človekoljubnih vizumov, tako da bomo lahko pomagali žrtvam trgovine z ljudmi. V kolikšni meri vidite možnosti za sodelovanje na področju kazenskega pregona in pa kako lahko krepimo zaščito teh žrtev? Hvala lepa, kolegica Holmar. Sedaj pa za minuto in pol kolegica Sipel. Hvala lepa. Boj proti beguncem. Uh, je sicer smiseln, ampak kratkoročno nam ne pomaga. Sedaj se moramo soočiti z našimi izzivi. Naj še enkrat upozorim, da niso evropske države tiste, ki sprejmejo največje število beguncev in ravno zato ni spremljivo, da morajo ljudje na poti v Evropi tvegati svoje življenje in da ga prepogosto tudi izgubijo. Sedaj potrebujemo nove pristope, zato da bomo pomagali ljudmi, ljudem, ki bežijo pred vojno in pregonom. Um, kriminalne združbe tukaj se moramo boriti proti, ampak vseeno je treba odpreti tudi več varnih poti v Evropo. Uh, no, uh, države članice lahko ponudijo tudi prostovoljno nastanitev, ampak številne države članice nočejo sodelovati ali pa sprejmejo samo uh, peščico beguncev. Zato potrebujemo več solidarnosti, potrebujemo bolj pravično prerasporeditev beguncev po vseh naših državah članicah. In zato potrebujemo tudi um, zavezojoč ključ porazdelitve, tako da bomo lahko v to vključili tudi tiste države, ki so se do sedaj izmikale tukaj odgovornosti. Ampak to ne velja samo za države, kot so Grčija in Italija, oziroma ne bi razbremenilo samo teh držav, ampak tudi Nemčiji in Švedski bi pomagalo, če bi več držav članic tukaj izpolnilo svojo odgovornost. Seveda potrebujemo tudi zakonite poti v Evropo, tudi o tem moramo razmišljati. Govornica je prekinjena. Hvala lepa kolegica Sipel, sedaj pa kolega Kirkop. Uh, uh, Gospod predsedujoči, priseljevanje preko Mediterana je zelo pomembna tema za celotno Evropsko unijo. Uh, k temu vprašanju se moramo približati ob spoštovanju človekovih pravic, človekovega dostojanstva, mednarodnega prava. Eh, vsako leto opažamo porast števila smrti eh, ljudi, ki skušajo priti v Evropo. To je nespremljivo in neuzdržno. Potrebujemo dostop, ki bo izvedljiv in ne, eh, nerealističen. Eh, odbor Libe zahteva holistični pristop, pogledati si moramo vsa, vse inštrumente, ki jih imamo na voljo za odziv na takšne krize. Ogledati si moramo, kakšne so odgovornosti agencije Frontex, kako naj eh, preprečimo te smrti na morju in kako naj preprečimo grozljiva dejanja tihotapcev za ljudmi, ki so pogosto odgovorni za trpljenje teh ljudi. Sodelovati moramo s tretjimi državami, zato da se bomo lahko spopadli s problemom priseljevanja pri viru in moramo eh, sprejeti tudi pogodbe o vračanju ljudi za njimi. Države članice morajo prevzeti odgovornost za to, da hitro um, in učinkovito uh, preučijo prošnje za azil. Eh, to bo pomagalo azilantom. Eh, ne bo nam pomagalo, če bomo tukaj popolnoma zatasnili naše ljudi. Ob stran moramo postaviti populizem in eh, ideologizem in najti praktično rešitev za te probleme. Kolegi Kirk. Hvala, kolega Kirkop. Sedaj pa za dve minuti kolegica Wikström. Hvala lepa vsi se spominjamo tragičnih slik. 366 belih eh, krst smo videli po katastrofi na Lampeduzi pred nekaj leti. Ampak pozabljamo povedati, da eh, imamo praktično vsak dan nove Lampeduze. Več kot 3000 ljudi je v sredozemlju lani izgubilo življenje. Če to primerjamo s 600 mrtvimi eno leto prej. Rekli smo, da se to nikoli več ne bo zgodilo, ampak eh, kaj vidimo? Eh, Papeč je rekel, da se ne sme nikoli več zgoditi, da bi sredozemsko morje postalo pokopališče. In res moramo ta problem rešiti. Sedaj moramo narediti vse, da bomo eh, ustavili, ustavili trgovce z ljudmi, kaj ti ljudje dejansko padejo v roke teh trgovcev In to pomeni tudi politični izziv. Treba je ustvariti sredstva, ki bodo omogočala zakonito priseljevanje in eh, komisar mora biti na naši strani. Ne sme govoriti samo s svojim razumom, ampak tudi s svojim srcem. Ponuditi moramo upanje. To je tudi politični izziv in novi komisar mora biti odločen. Hvala, kolegica Wikström. Kolegica Weinberg ima vprašanje za vas, ga boste sprejeli. Kolegica Wikström, boste sprejeli vprašanje? Izvolite. Eh, Hvala lepa. Nova sem eh, v parlamentu. Ampak vem, da smo že oblikovali eh, pravne okvire v Evropski uniji, imamo jih že in smo že eh, prejeli eh, begunce. Cecilija, ali eh, meniš, da mora zakonodaja zavezovati države članice, da sprejmejo določeno število beguncev, določen eh, osotek? Gospod predsedujoči, to je vprašanje, o katerem sem sanjala. 4, 14 držav sodeluje pri izgradnji infrastrukture in nekatere bodo sprejele 100-200 ljudi na leto. Evropska unija, do. Evropska unija sprejme samo 7 odstotkov vseh beguncev. Se upravičujem, ampak eh, zakonito priseljevanje in kontaktne točke, ambasade in tako naprej eh, opravljajo odlično delo. Hvala lepa. Torej, izjave komisarja me niso zadovoljile, to obžalujem, kajti azilna politika Evropske unije je dejansko odpovedala to kaže 20 tisoč ljudi, ki so umrli na zonanih mejah samo zato, ker so želeli priti. To kažejo svojci, ki se bojijo za svoje svojce, eh, za pogrešane in so pozvali Evropsko unijo naj ukrepa, naj jim pomaga najti svoje ljudi in prejeti informacije. To mok je nečloveški, Eh, politika Evropske unije na področju azila in dr politika držav članic ni človeška in Evropska unija more biti spet zgled humane azilske politike, ne pa je overati. Ne potrebujemo Tritona, potrebujemo Mare Nostrum, Evropski Mare Nostrum za reševanje ljudi. Šele takr takrat bo azilna politika humana, kjer se bo končal Dublin, kjer se bo prekinilo načelo Dublina. Ljudje politiki morajo prevzeti odgovornost, ustvariti poštene perspektive, o tem moramo govoriti, ne pa o Frontexu. Gospe in gospodje, azilska pravica je en od največjih uspehov po drugi svetovni vojni, ko milijoni niso prejeli azila in so bili predani nacistom. Azil je individualna pravica, neodtujljiva, to velja braniti in v zvezi s tem želim slišati vaše besede gospod komisar. Hvala, kolegica Ern. Sedaj pa kolegica Keller za eno minuto. Hvala lepa. Evropa ne sme tega ignorirati in mi tega ne smemo ignorirati, da ljudje se utapljajo v sredozemlju. To so ljudje, ki so morali bežati pred vojno, pred zasledovanjem, pred diskriminacijo. Ljudje, ki so pogosto trpeli zaradi dejanj ali ne dejanj Evrope in podajo se na grozovito nevarno pot. In zakaj? Ker jim ne pustimo druge možnosti, ker nimajo druge izbere, kot da se zaupajo tihotapcem. Mi pa smo njihovi sostorilci. Mi dajemo tihotapcem možnost, da izkoristijo situacijo tistih, ki rabijo zaščito, kajti zapiramo vrata v Evropo. Če želimo kaj storiti proti tihotapcem, moramo zagotoviti zakonite, varne poti v Evropo. Klod Morajs je rekel, orodje za to imamo, kar manjka je politična volja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Kelar. Sedaj pa za dve minuti kolegica Agila. Hvala lepa, govorim v imenu kolegici Ferrara. Pred enim letom smo doživeli nezgodo v Lampeduzi. Evropska unija danes išče situacijo, eh, išče možnosti. Imamo Štokholmski program in Dublinski sporazum, ki je zahteval 22 tisoč mrtvih, 2000 in 3000 mrtvih v sredozemlju ali samo letos. In Ta južna eh, Evropa je najpomembnejša meja na svetu. Ali je res tako nemogoče ta sistem, ki je tako neodgovoren, obvladati tako, kot bi bilo prav? ali bomo res postavljali meje na celem sredozemlju in bo sredozemlje postalo eno veliko pokopališče. Vsa ta dogajanja so neposredna posledica globalizacije, ki jo je sprožil sever sveta in mi smo del tega sveta in kot zakonodajalci smo soodgovorni. Legalne poti bi morali iskati za ljudi, ki potrebujo pomoč, ki iščejo svoje družine in ki iščejo delo. Ta zasilni pristop je sedaj ustvaril novo pošast. Potrebujemo solidarnost, obstajajo pa špekulanti, ki nimajo nobenih meja. Obstajajo tihotapci, kriminalne združbe, ki z krajo uh, in posilstvi in podobno delajo in skupaj s tihotapci. Kaj ima Evropa od vključevanja priseljencev v družbo. Migranti so mladi, izobraženi, zdravi in želijo si ustvariti življenje v naši družbi. In čas je, da Evropska unija odpravi svoj strah in predela pristop k svoji politiki priseljencev. Hvala. Hvala, kolegica Agija. Sedaj pa za minuto in pol, gospod kolega Salvini to se mi zdi tempelj eh, hinavstva in rasizma vojne, ki jih Evropska, Evropa podpira, tu mislim na arabsko spomlad. In ukrepi v Bruslu vodijo do tega, da ta lakota, ki se pojavlja eh, v teh državah, da se potem pojavlja tudi pri nas. In z operacijami, kot je Mare Nostrum, rečemo denar skozi okna, podpiranje tih otapcev, torej Združeno kraljestvo ne bo pomagalo uvajati novega suženstva. Vsaj pravi tako, pa so ravno tako, gre tu za veliko hinavstvo. Le deset odstotkov tistih, ki pribežijo v Italijo, so begunci, ostali so pa zakoniti migrantje. In tu gre za suženstvo. Mi bomo vedno znova to ponavljali, da je čisto preveč enostavno ploskati papežu Frančišku, ki govori in potem odide, pusti pa tukaj plenarno dvorano, ki zapravlja milijarde denarja za to, da tukaj vzpostavlja nove konflikte ob mejah, ne zato, da podpira migrante in še manj pa podpira naše uh, državljane. Hvala lepa, ali dovoljujete vprašanje kolega Ferona? Sprejmete vprašanje? Kolega Feron, izvolite. Eh, gospod predsednik, gospod Salvini, Francija in Združene kraljestvo imata veliko odgovornost pri stabilizaciji eh, v Libiji in Siriji. Danes je veliko migracij v sredozemlju. Ali bo Evropska unija pravzaprav nek eh, stroj za proizvajanje oseb brez dokumentov? Kolega Salvini. Beh, non possono rispondere 500 milijoni cittadini Evropske unije. No. 150 milijonov državljanov ne more odgovarjati za napake strateške politike posameznih držav. V Siriji naj bi bombardirali tudi napačne dele, kjer so tudi sedaj zavezništva za terorizem in podpirali smo in ukrepe proti Rusiji, čeprav to vodi do nadaljnega do nadaljne lakote in bede in vojne in to je najslabša pot in to je nekaj, kar nasprotuje interesom državljanov. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Mecola za minuto in pol. Hvala lepa. Po Lampeduški tragediji smo podpisali resolucijo v zvezi z sredozemljem. Ta dokument naj bi nas usmerjal, k celovitem pristopu v sredozemlju in zagotovili smo, da sredozemlje ne bo več morje utopljenih upanjev in papež sam nas je opomnil na to in leto kasneje smo spet uh, zahtevati spremembe, spremembe, ki bodo zares nekaj spremenile. Uh, moramo se lotiti vseh vidikov tega problema, le na ta način bomo lahko celovito odgovorili na ta vprašanja. Ne smemo dejanja obravnavati, kot da so točke na seznamu, ki jih moramo postopoma obdelati, temveč moramo vse izvajati hkrati, če želimo doseči prave rešitve. In komisar, predvsem pa države članice, pozivamo, da ukrepajo, da konkretno ukrepajo v duhu solidarnosti in da če moramo ponovno razpravljati o dublinskem sistemu, potem to naredimo, ne zapirajmo vrat. Gospod komisar, ne vračajmo se čez leto dni in obžalujmo, da še vedno ni bilo nič storjeno in da se življenja še naprej, da življenja še naprej ogašajo. Sedaj, ko spet pripravljamo resolucijo, ne moremo spet uh, dajati praznih obljub in to tudi pričakujemo pri glasovanju decembra. Hvala. Hvala kolega Mecola, sedaj pa za minuto in pol kolegica Kienge. Gospod predsedujoči, Evropska unija je v preteklih letih oblikovala enoten sistem za azil, kar pa ne zadostuje v luči krize, ki je zelo močno obremenila države sredozemlje v preteklem letu. Niti Frontex, niti Triton ne zadostuje ta migracijski tokovi na zonanji meji Evropske unije na um, jugu so močni. 90 odstotkov sirskih uh, beguncev prosi za azil in enako velja za Afgance ali za tiste, ki prihajajo z afriškega roga. Zakaj je tako zelo težko dobiti vstop v Evropsko unijo? Zakaj jim ne moremo dati nekega upanja? preko teh sistemov za azile, za obupane begunce, ki se vsako leto podajajo v sredozemlje. Res je čas, da podčrtamo vrednote, na katerih temelijo naše institucije, predvsem solidarnost in odgovornost. Mislim, gospod predsedujoči, da je čas, da države članice tukaj dosežejo enotnost obravnave beguncev na evropskih tleh. Komisija bi se morala zavedati vloge in jo uresničiti, torej vloge kot varuhinja eh, pogodb in bi morala tudi kršiti tiste, ki se ne držijo na pravila. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol gospod kolega Hala Aho. Gospod predsedujoči v prvih osmih mesecih tega leta je skoraj 120 tisoč nezakonitih priseljencev prešlo med Libijo in Italijo. To je skoraj šestkrat več kot leta 2013. Operacija Mare Nostrum je to številko dramatično povečala in tudi število tragedij. Kljub tveganju je morska pot zelo privlačna opcija za priseljence, kajti ko uspeš priti do Evrope, je zelo verjetno, da boš dobil neke vrste dovoljenja za bivanje in da boš upravičen do združitve družine, tudi če ne ustrezaš kriterijem za azil. Moramo upoštevati te dejavnike, pravila za zaščito, za združevanje eh, družin in socialne ugodnosti. Treba je sporočiti, eh, sporočilo, da tveganje življenja in plačevanje tih otapcev ni vredno denarja in da bo kaznovano. Seveda je treba takšne ukrepe koordinirati v celi Evropi. Švedska je lani sprijela dvakrat več eh, prošen za azil kot Italija, Nemčija pa petkrat več. Takšno vrsta kupovanja azilov je proti eh, načelom podvajanja in spodkopava spremljivo šengenskega območja. Gospod predsedujoči, potrebujemo odgovorno um, dolgoročno strategijo, kajti odpiranje poti ni rešitev, kajti evropske druž, družbe si ne morejo privoščiti to vrstnih priselje, eh, torej priseljenskih tokov, pa naj bodo zakoniti ali nezakoniti. Hvala. Hvala lepa, gospod Hanaho. Kolegica Krizbek za eno minuto. Eh, ponovno eh, govorimo o tragičnih dogodkih govorimo o tisočih desettisočih mrtvih in danes dvakrat dopoldan papež ki je govoril o eh, pokopališču sredozemlje in danes zvečer ponovno ugotavljamo da naša politika preseljevanja ne deluje dobro. To je najmanj, kar lahko rečemo. Se pravi, tu moramo več storiti. To želimo in to je potrebno. Se pravi, potrebna je politična volja in vi morate pravzaprav tudi eh, sprožiti ta elan in eh, države članice morate prepričati, da storijo več, da imajo prave eh, ukrepe za sprejem, da pokažejo solidarnost in odgovornost. In malo časa imam in zato prosim, da ko pripravljate to globalno strategijo za sredozemlje, posvetimo posebno pozornost eh, eh, ranljivim osebam, kot so mladoletniki, otroci. To je nujno potrebno. Hvala lepa za eno minuto, kolegica Spinelli. vorrei richiamare l'attenzione su due dichiarazioni. Rada bi vas spomnila na dve izjavi. Prva izjava je italijanskega notranjega ministra, ki je rekel, da je Mare Nostrom zaključena operacija in da naj noben evro ne bil več zapravljen za reševanje na morju. Potem drugi, druga izjava grškega ministra za priseljence, da je treba operacije na sredozemlju zaključiti, kajti drugače prihaja vedno več beguncev. Prosim vas, da razmislite o teh besedah, kajti tu je možno, da se dogaja zločin proti evropski kulturi in družbi. Eh, pravica do azila je tu mrtva črka na papirju in neozdržno je, da se povzroča takšno masovno umiranje. 100 tisoči sircev je začelo gladovno stavkati v Atenah. Treba je zapravljati oziroma potrošiti denar za to, da se reši ljudi, ki uh, so v stiski na morju. Govornica je bila prekinjena, sedaj pa za eno minuto kolegica Sebaljos gospod predsedujoči gospod komisar gospodje sveta že več let je sredozemlje pokopališče in bolj ko zapiramo meje več ljudi je se je utopilo na poti do nas pri tem pa nismo izvajali politike priseljevanja temveč so ljud, smo ljudem preprečevali da bi vstopali in um, jih vračali, vedno znova smo sprejemali razna besedila, naprimer tudi odgovornosti hotapcev in tako naprej, pa gre za trg v razcvetu. Treba je najti in ustvariti zakonite poti za priseljence, le tako se bomo borili proti tih hotapcem. Pripravljeni moramo biti da bo zaradi vojn in revščine vedno več ljudi prišlo k nam in zato me veseli, da se je komisar um, navezal na vprašanje ponovne naselitve. Morali bi imeti sistem ponovne naselitve, ki bo obvezen za vse države članice, da bo vsak lahko prevzel svojo odgovornost. Hvala. Hvala lepa, kolegica Sebaljo. Sedaj pa za eno minuto kolega Beten. Uh, idiotska zunanja politika Združenega kraljestva, tukaj deluje proti arabske ji spomladi. In osvoboditelji pa so se nažalost izkazali za bolj eh, grozovite kot tirani. In sedaj zatirajo ljudi na vse možne načine. Če želimo celovit pristop, potem moramo priznati glavni vzrok, to pa je seveda fundamentalistična in eh, ekstremistična interpretacija islamizma oziroma islama, kar izvaja predvsem islamska država. In najbolje je, če se ločemo bogatih eh, islamskih držav, kot je Saudija, Saudska Arabija in druge. To so države, ki bi morale prevzeti vse te begunce, kajti oni si to jih lahko privoščijo in imajo podobno kulturo in isto vero. Hvala. Hvala, kolega Beten, za minuto in pol, kolega Sinadinus. Hvala lepa, predsedujoči. Videli smo ljudje, ki gledovno stavkajo v Grčiji in iščejo delo zdravila in zdravstveno skrbo. In zato so šli na, so začeli gledovno stavkati. Videli smo veliko ljudi iz Pakistana, Sirije in druge. In veliko teh, ki gledovno stavkajo, prihaja iz Sirije na glavnem trgu v Atenah. Tako hudo je v Atenah in to je v Evropski uniji. Lahko ste prepričani, da če bomo nadaljevali z politiko nezakonitega priseljevanja, bodo Grčija in druge države na jugu doživele iste težave. Ne moremo zapirati oči pred perverznimi učinki sporozuma Dublin 2. Ogledati si moramo meje in jih čuvati, ne samo spodbujati ljudi, da prihajajo. Moramo si ukrepati proti tem nekorektnim prihajanjem. Ne verjamem, da je spodbuda ljudem, da naj pridejo k nam, nekaj, kar bi Evropska unija nameravala. Hvala lepa, sedaj pa kolega Gonzales Pon za minuto in pol. Hvala. Glavni razlog za priseljevanje je revščina. Eh, in vemo, da je priseljevanje eh, povezano z revščino. To evropejci dobro vemo. Evropa mora regulirati zakonito priseljevanje po eni strani, po drugi strani pa povečati razvojno pomoč za države, iz katerih prihajajo migranti. Eh, papež je danes rekel, eh, sredozemlje se ne sme eh, spreveči v veliko pokopališče in zato moramo upoštevati pravice evropejcev in zagotoviti priseljencem ustrezen sprejem. Italija je dober primer tega, da ni dovolj samo več denarja, ampak da potrebujemo skupno evropsko politiko o nezakonitem priseljevanju moja država, Španija, je edina, ki ima e, tudi kopensko mejo z Afriko in tam se vsak dan zagotavlja e, varnost osebam, ki skušajo e, prečkati to mejo. To pa seveda ni lahko. Problem, kot sem že rekel, je predvsem v revščini. Mi se borimo proti revščini priseljevanje je posledica revščine. Revščina je vzrok in naš boj se mora osredotočati predvsem na revščino, ne na priseljence. Ne smemo se boriti eh, proti priseljencem, ampak proti revščini, nikoli proti revnim. Hvala, kolega Gonzales Pons. Ali dovolite modri karton, Izvolite. Bo sicer kolega Otasun. Kje je kolega Otasun, ki bo zastavil vprašanje? Michael. Ah, ok. Si, senjor González Pons. Gospod González Pons, zelo lepo ste povedali to o razvojni pomoči, ampak kako boste razložili, da je španska vlada zmanjšala proračun za agencijo za razvojno pomoč v Španiji. In to kar sedemkrat. Priseljenci, ki eh, prihajajo v Sevto in Melijo, eh, so predvsem migranti iz ekonomskih eh, razlogov, samo 0,5 odstotka jih je beguncev.

na tisoče smrtnih žrtev dvajset tisoč v zadnjih dvajsetih letih nas vsako leto opominjajo pravzaprav na to kako azilni sistemi v evropi delujejo in resnično upam. Eh, danes govorimo o preseljevanju v evropsko unijo in ne o političnem azilu in preganu. Eh, Papež Frančišek je danes zjutraj rekel, da ne moremo sprejeti, da sredozemlje postane veliko pokopališče in Evropa bo kos priseljevanju, če bo v izvornih državah eh, migrantov pomagala pri razvoju. Se pravi, treba je vplivati na vzroke in na, na posledice. Rečeno je bilo danes tudi, eh, da ne moremo kalkute rešiti, če kalkuto pripeljemo k nam. Se pravi, eh, vzrok je revšina po svetu. 4 milijarde uh, oseb morajo živeti živeti z manj kot dva dolarja na dan in zaradi tega bežijo eh, in na tisoče prebiva, eh, ljudi umre v sredozemlju. To moramo preprečiti. Če jim damo upanje v njihovih državah, ne bodo šli v čovne in ne bodo zapuščali svojih domov. Razvojna pomoč eh, v njihovih državah rešuje življenje. Pomagajmo revnim, da ne bodo postali migranti. Hvala lepa kolegica von Stoj, sedaj pa kolegica Winberg. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Zakaj se odpravljajo ljudi na preobremenjene stare čovne, zato da bi prišli v Evropsko unijo? Eh, torej, tu imamo pravzaprav legalne eh, poti in tudi Švedska je sprejela svojo odgovornost. Torej, ljudje želijo boljše življenje, vendar mi imamo že sporazume o prostem pretoku z določenimi državami, imamo modri karton, zeleni karton in tako naprej. Kaj hočemo pravzaprav? Evropska unija je dala jasne signale. E, imamo naprimer tudi dovoljenja za bivanje na Eh, nedoločen eh, rok in eh, mnogi pa plačujejo velike zneske za to, da bi jih pretiho tapili v Evropsko unijo. Vendar ti tih otapci zelo dobro vedo, da obstaja Frontex, vendar stvari očitno kljub samo ne delujejo. Hvala lepa kolegica Weinberg, sedaj pa za eno minuto kolegica Majer. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik pred enim letom je pred Lampeduzo se potopil čovn z več sto migrantov. Ali smo se iz tega naučili kaj? Ne. E, tedne in tedne beremo iste naslovnice e, in Frontex temu ni kos in Italija in Francija nista kos pritoku beg beguncev, preseljencev, tudi druge države eh, temu niso kos, naše meje so prepustne. Eh, se pravi, potrebno je več denarja, več legalnih poti v Evropsko unijo. Jaz prihajam iz Nizozemske, imamo 29 tisoč prosilcev za o azil. 40 tisoč jih bo v naslednjem letu verjetno. Naše vlada varčuje, zapirajo eh, domove za ostoro, ostarele, oblikujejo pa nove centre za eh, prosilce za azil. Torej, treba je poskrbeti za to, da Eh, za te ljudi poskrbimo v njihovih eh, regijah. Mi moramo ustaviti to množično priseljevanje. In kaj se pravzaprav stori? V teh regijah je treba pravzaprav ustvariti tabore za te osebe. Hvala lepa. Sedaj pa minuto in pol kolegica Gardini. Hvala lepa. E, vedno imamo pač te govore o dobrih namenih, e, slišimo potem za tragedije na morju in Evropa ni bila sposobna dati konkretnih odgovorov na ta problem, ni našla trajne rešitve ne pravim, da Mare Nostrum ne bi bil dobra operacija, vendar to ni trajna rešitev ne za begunce, ki iščejo zaščito, ne za Evropsko unijo, ki mora prevzeti nadzor in poskrbeti za lastne meje. Trije vidiki mi niso všeč. Eh, najprej gre za strukturo celotne operacije Mare Nostrum, je bila draga operacija in dosegla je prav nasprotno od zastavljenega cilja. Eh, eh, eh, 80 odstotkov ljudi je vseeno eh, prišlo z eh, tihotapci, ki ne spoštujejo njihovega dostojanstva. Eh, te kapacitete se še povečujejo. Nekatere države članice dajo prispevek in so angažirane, morda pa tu še vedno ni dovolj sredstev. Premalo se ukvarjamo z temelji. Papež je povedal, začeti je treba pri eh, vzrokih in ne zgolj pri posledicah. Pozivam vas, eh, da sprejmete pogumno politiko. To je tudi povedal papež. Državam je treba politično pomagati in eh, pomagati tudi pri reševanju njihovih internih konfliktov. Hvala lepa, kolegica Gardini. Sedaj pa za eno minuto kolegica Jotova. Gospod predsednik, tragedija Lampeduse eh, je spodbudila fokusiranje na sredozemlje. E, torej, za operacijo smo rešili tisoče življenj. Določeni ukrepi pa so pokazali, da obstajajo vrzeli in luknje. Dublinski sporazum je treba revidirati, spremeniti, eh, kajti največje breme nosijo države ob zunanji meji Evropske unije. Eh, potrebna je solidarnost, potrebujemo nova pravila o kvotah in integraciji. Osredotočili smo se na zredozemlje, pozabili pa smo kopenske meje. V zadnjih dneh eh, smo našli Eh, zmrznjene eh, begunce na meji med Bolgarijo in Srbijo. In veliko jih gre preko meje s Turčijo, torej potrebujemo eh, boj proti tihotapcem, mi okrepiti moramo Frontex in tudi skupne patrulje in na vsak način moramo tudi preprečevati izvoz terorizma. Hvala lepa, kolegica Jotova. Sedaj pa kolegica Steven za eno minuto. Najlepša hvala, spoštovane gospe in gospodje. Eh, kar zadeva migracijsko politiko, eh, tu obstaja še eh, doslednost in zaupanje. To sta ključni besedi. E, to področje je bilo razdeljeno na različne proračunske vrstice in e, imamo tudi e, posebne sklade, vendar mi potrebujemo celovit pristop. E, e boljšo evropsko politiko na področju migracije in alzila, to bi bila dobra eh, inicijativa in dobra alternativa za eh, ta nevarna potovanja v Evropo. S tem eh, bi pravzaprav tudi zmanjšali dobičke za tiho tapce. Treba se je lotiti tudi vzrokov za to nezakonito priseljevanje. Moje vprašanje je, katere ukrepe bodo sprejeli komisija in svet za to, da zagotovita boljšo notranjo in zunanjo koordinacijo. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Stevens. Sedaj pa eh, kolegica Arnotu za eno minuto. Gospod predsednik. Eh, potreben je celovit pristop eh, k temu vprašanju. Gospod Marais in gospod Avramopoulos eh, se izogibata pravzaprav temeljnim problemom, torej ne pomerjata nas eh, za prihodnost. Torej prihajalo je pravzaprav tudi do uporov v Eh, taborih za begunce in mnogi so bili tudi zaprti. Prihaja zelo veliko eh, nezakonitih prisiljencev eh, v Evropo. Premalo je denarja za Frontex in sedaj postaja pravzaprav Italija v veliko se spreminja v veliko preizkusno središče in ugotavljam, da smo poplavljeni eh, zaradi eh, več tisoč nezakonitih priseljencev na teden. Torej, treba je upravljati te eh, migracijske tokove. Treba je eh, suspendirati Schengen in eh, ponovno uvesti nadzore na mejah. Hvala lepa in sedaj za minuto in pol kolegica Vozenberg. Najlepša hvala, gospod predsednik. Jaz sem si zapomnila drug stavek iz papeševega govora danes. Govoril je pravzaprav o mrtvih očeh teh ljudi, ki iščejo pomoč, podporo. Sedaj videvamo mnoge ženske in otroke na čovnih, ki poskušajo pač eh, prepluti sredozemlje in tu ne gre za vprašanje, kam pridejo begunci. Tu gre za vprašanje, ali imamo pravzaprav eh, pravično delitev bremen. Mi se moramo izboljšati na področju solidarnosti. Eh, ne smemo popuščati individualnim interesom eh, sprejeti moramo politično voljo in z, eh, ukrepe s katerimi bomo kos eh, množicam ki so namenjeni v Evropo. Zato je treba sprejeti ustrezne odločitve na najvišjih ravneh. Potrebni so ukrepi za to, da bomo čim bolje izkoristili tudi možnosti eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Eh, torej, tu ne gre samo za te ljudi, tu gre za vprašanja, ki se dotikajo srčike Evropske unije. Mi moramo storiti to, kar je potrebno. To pomeni, da moramo pokazati solidarnost eh, po celi Evropi in ne smemo imeti pač dve vrsti držav po Evropski uniji. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, kolegica Vozenberg. Sedaj pa za eno minuto, kolegica Gijom. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. E, torej, ko govorimo o migraciji, govorimo o eh, evropskih pravilih, eh, solidarnosti in tako naprej. Dostikrat najdemo informacijo in eh, dezinformacijo. Marsikaj je bilo povedano pred menoj. Potrebna je globalna migracijska politika. Dostikrat se sprejmajo odločitve razdrobljeno in kratkoročno potrebna je bistvena sprememba migracijske politike. Mi moramo biti angažirani in proaktivni in predlagati novo politiko, ki izboljša boljše kreženje oseb in eh, kompetence, eh, ki omogoča eh, učinkovite Eh, postopke za azil in tudi alternativno zaščito ljudi. Eh, potrebno je tudi sodelovanje s tretjimi državami. Veliko sem poslušala, eh, gospod komisar, marsikaj se ujema z mojim mnenjem. Mislim, da je treba pač ukrepati hitro, pa vendar tudi predvsem dolgoročno. Hvala lepa, kolegica Gijom, za minuto in pol, kolega Boni. Przyczyny leżą w różnicach poziomu. E, hvala lepa, gospod e, predsednik. Migracijski pritisk e, bo kar trajal. To je posledica revščine in številnih vojn in Evropa bo postala če dalje bolj privlačna za državljane tretjih držav. In ne smemo dopustiti, da bi sredozemlje postalo veliko grobišče. Mi migracija ni samo izziv, je tudi priložnost za nas. Vendar v ta namen potrebujemo dolgoročno politiko, ki temelji na harmonizaciji naših eh, dejavnosti. Nobene države ne smemo prepuščati eh, lastnim sredstvom oziroma puščati na cedilu eh, ko gre za migracijske tokove. In sodelovati moramo s tretjimi državami, spodbujati njihova gospodarstva in programe za ponovno naselitev. Vprašanje je, kaj bosta storila svet in komisija za to, da pospešita sodelovanje s temi državami, za to, da olajša ta, eh, ta migracijski pritisk. Kako naj bi migracijski sistemi postali bolj učinkoviti. Kako naj zagotovimo, eh, da bi določbe svežnja o azilu spoštovale tudi tretje države? Kako lahko pomagamo ljudem, ki bežijo pred nasiljem v Evropo? Nov migracijski okvir za Evropo je potreben. Hvala lepa. Kolegice, post ne vidim, zato dobi besedo gospod Lavija za minuto in pol najlepša hvala gospod predsednik gospod komisar gospod eh, državni sekretar gozi eh, eno leto po tragediji v lampeduzi se ukvarja evropa z migracijami sedaj eh, ne gre več za italijanski problem, sedaj imamo evropski pristop, gre za določanje kvot in delitev odgovornosti. Vendar izzivi ostajajo tudi eh, papež Frančišek je to danes dejal. Sredozemlje ne sme postati pokopališče. Italija je opravila svoje dožnosti z Mare Nostrumom in sedaj se aktivnosti nadaljujejo pod vodstvom Frontexa. Zanima me, katere ovire še obstajajo za širitev pristojnosti Frontexa. Zakaj ni mogoče povečati proračunskih sredstev za to, da bi učinkovito izvajali nadzor v sredozemlju? Mi zahtevamo več. Triton očino, očitno ni prava rešitev. Mi moramo spremeniti eh, strategijo. Eh, povezovati moramo naša prizadevanja tudi pred afriško obalo potrebujemo dober sistem za upravljanje kriz potrebujemo bilateralne sporazume pod evropskim vodstvom spremeniti moramo pravilo in zato je potreben angažma in pogum zato da zaščitimo uh, evropejce in človeško dostojanstvo hvala lepa kolega lavija sedaj pa za eno minuto kolega lopez aguilar Presidente, bienvenido, comisario. Hvala. Pozdravljeni, gospod komisar. Eh, to je prva razprava v tem mandatu. Nimamo še eh, integrirane politike za priseljevanje v Evropi. Ni pa to zadnja razprava. Vedno smo, eh, veliko krat smo že imeli to razpravo v prejšnjem mandatu in vedno smo obžalovali, da ni takšne skupne politike, kajti tako bi lahko spremenili našo osredotočenost zdaj imamo negativen pristop, kajti zapiramo uh, meje in uh, zapiramo legalne tokove in to sili uh, ljudi v nezakonito priseljevanje. Zato se je sredozemlje spremenilo v pokopališče. Ljudje nimajo priložnosti, da bi po zakonitih poteh prišli v Evropo in zato potrebujemo takojšen odziv. Uh, Ne gre samo za to, da se odzovemo eh, na tragedijo na Lampeduzi z eh, eno samo misijo oziroma operacijo, ampak eh, je treba vse čas delati in se boriti proti nezakonitemu trgovanju z ljudmi. Hvala lepa, kolega Lopes Aguilar. Sedaj pa za minuto in pol kolega Engel. Gospod predsednik. kot eh, predstavniki ljudstva moramo pravzaprav tudi predstavljati njihova mnenja. In ko slišim besede populističnih eh, poslancev, omejeno, neumno in tako naprej, eh, potem vam želim dati nekaj številk. 80 milijonov Eh, evropejcev je zapustilo eh, Evropo in to pomeni tudi, da je zelo malo takih pravzaprav, ki eh, zapuščajo prostovoljno svoje domovine, zato da bi skoriščali naše socialne sisteme. Po celem svetu je 15 milijonov nizozemcev in njihovih potomcev to je več kot eh, je nizozemcev sedaj na nizozemskem mi moramo biti pravični in eh, tega ne smemo pozabiti eh, evropa je predvsem celina emigracije in ne imigracije in nimamo pravice da se zapiramo Hvala lepa, kolega Engel. Sedaj pa za eno minuto kolegica Piri. Gospod predsednik, politika migracij je stopila v ospredje pred enim letom zaradi tragedije pred Lampeduzo. V začetku tega leta je se utopilo več kot tri tisoč oseb v sredozemlju. Upam, da se bo komisija prednostno ukvarjala s tem vprašanjem. Eno leto po Lampeduzi še ni varnih poti v Evropsko unijo za vse tiste, ki iščejo azil. Veseli me, ko slišim, da se komisar pogovarja o e, kvotah z državami članicami. To je ed, edini način za legalen dostop do evropske unije. upam eh, da se boste dogovorili tudi glede človekoljubnih viz. Eh, premalo je eh, razumevanja za države na jugu Evrope in mi potrebujemo pravzaprav rešitev tega problema in solidarnost med vsemi državami. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol kolegica Gabriel. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Eh, torej, ob vseh teh eh, tragedijah vidimo, da se ne smemo pravzaprav zadovoljiti z varovanjem meja. Zunanja in notranja razsežnost sta povezani. Mi potrebujemo pri Frontexu tudi celovit pristop Triton ima zelo omejena sredstva in je odvisen od eh, materijala, ki ga dajo na voljo države članice. Drugič, eh, treba je ustaviti trgovanje z eh, migranti. Mi imamo seveda protokol Združenih narodov proti trgovanju z nezakonitimi priseljenci. Potrebno je pravzaprav informirati, zbirati podatke eh, in sicer treba je najti informacije o tehnikah o najbolj ranljivih osebah e, o povzročiteljih in podobno zato je potrebno sodelovanje s tretjimi državami vedeti moramo zakaj se ljudje odseljujejo in eh, politika preseljevanja mora biti del zunanjega delovanja evropske unije ki mora ukrepati pri razvojni politiki pri politiki miru in podobno eh, komisar Han, komisarka Mogherini in vi morate skupaj sprejeti pravzaprav ukrepe in to bo koristilo našim državljanom. Hvala. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi v zadnjih dveh prispevkih so tolmači že prosili za pomoč, ker ste tako hitro brali, eh, da tolmačenje ni bilo več mogoče. V te, takih primerjih bom prekinjal govornike. Sedaj pa kolegica Šlein za eno minuto. Eh, eh, Hvala, gospod predsedujoči. Mnogi smo to že poudarili, sredozemlje je evropsko morje in ne smemo ga spremeniti eh, v pokopališče, tudi papež je danes to poudaril. Eh, po eh, obžalovanju vredno je, da nekateri evropski voditelji pravijo, da je treba ljudi pustiti na morju, da bo to druge odvrnilo potem od potovanja v Evropo. Priča smo vse več diskriminaciji in vse več mučenju. prej, eh, ko še nismo imeli toliko radi in toliko nadzora, nismo preprosto videli, da ljudje umirajo na morju, ampak morali bi preprečiti take tragedije. Triton ne bo dovolj, premalo sredstev ima na voljo in eh, prekratko obdobje bo ta operacija trajala. Odgovorni moramo biti in uh, Eh, odpreti humanitarne eh, kanale, da bodo lahko priseljenci po zakonitih poteh prišli v Evropo. Hvala, kolegica Šlajn, sedaj pa za minuto in pol, kolega Poljez. Grazie, presidente. L'immigrazione. Hvala, predsedujoči. Priseljevanje je evropska nujna zadeva, eh, tiče se celotne Evrope, ne samo Grčije, Španije ali Sicilije. Te države plačujejo veliko ceno glede na to, da v drugih državah članicah obstaja veliko ravnodušje do, ravnodušnost do tega vprašanja. Operacija Mare Nostrum se je končala, imela je eh, pomnoževalni učinek in izvršni direktor Frontexa in tudi odbor Libe sta nas opozorila, da je po uh, začetku operacije Mare Nostrum eh, bilo rešenih veliko življenj. Ne, mis, nisem prepričan, da bo operacija Triton imela tak učinek. Obsega 26 držav članic. Moramo pa spremeniti tudi sporazum Dublin 3, ki eh, državi prihoda, prvega prihoda nalaga celotno obveznost, da poskrbi za priseljence. E, poleg tega imamo nedavne sodbe Evropskega sodišča, ki priznavajo, e, da se to dogaja. Poleg tega obstaja e, nejasnost na tem področju in povečati moramo varnost na morju. Ene minute. Hvala, sedaj pa za eno minuto kolegica Dali. Grazie, čer. Flapenjonetija je danova moment oportun. Hvala. Uh, po mojem mnenju uh, nikoli ni bil primernejši čas, da razpravljamo o tem, ne samo zaradi potrebe, da nujno ukrepamo, ampak tudi zaradi nedavnih dogodkov v sredozemlju. Naj najprej spregovorim o kaznjivih dejanjih tistih, ki izkoriščajo nesrečo drugih, tistih, ki prisilijo ljudi, eh, da potujejo čez sredozemlje v slabih čovnih. Po drugi strani pa imamo evropske eh, državljane, eh, ki sicer razpravljajo o tem, evropske politike imamo, ki razpravljajo o tem, ampak dejan pa ni. Pravzaprav se uh, konkretno sploh ne ukrepa. Uh, Rada bi se dotaknila še Libije. Eh, tam situacija postaja vse bolj občutljiva. Evropska unija mora z Libijo sodelovati in sicer glede celovite politike. Eh, nasploh je potrebno sodelovanje s tretjimi državami in v to politiko moramo vključiti tudi krizna žarišča, kot sta Libija in Sirija. Hvala, sedaj pa za eno minuto, kolega Kirko. Hvala spoštovani eh, gospod komisar, gospod predsedujoči. Eh, solidarnost z migranti je ključnega pomena. Eh, predvsem gre tukaj za države, ki, kjer divja vojna. Ali bomo državam, članicam usilili evropsko politiko? Ne, države se morajo o tem dogovoriti. Eh, drugo načelo so pravila. Potrebujemo pristop, ki bo temeljil na pravilih. Gospodarsko priseljevanje eh, mora biti povezano tudi s potrebami našega starajočega se kontinenta, ampak vse skupaj mora biti dobro upravljano. Eh, poleg tega pa je pomemben tudi čas. Gospod Morajs je rekel, da imamo na voljo orodja za boj proti nezakonitemu priseljevanju. Komisija ima tudi dobro voljo, ampak časa ni več veliko in mislim, da moramo čim prej ukrepati. Hvala, kolega Kirko. Sedaj pa postopek, ko je imite pozornost predsedujočega, res lahko samo pet, petim dam besedo, čeprav se vas je prijavilo več in upošteval sem da se mora tudi marsikomu oduzeti besedo. Začne kolega Koeljo. Hvala, gospod predsedujoči. Skoraj vsi govorci so omenili papeža in njegov stavek, da sredozemlje ne sme postati pokopališče. Ampak če eh, to želimo doseči, potem bomo morali še veliko narediti. Prva prioriteta mora biti reševanje življenj. V prejšnjem mandatu smo eh, sprejeli uredbo, ki definira reševanje kot eno od nalog Frontexa. Eh, svet je bil eh, tukaj, je imel zadržke, ampak na koncu je to sprejel. Mislim, da moramo narediti predvsem dve stvari. Izvajati moramo to uredbo in to na primeren način. In prednostno nalogo reševanja moramo razširiti še na misije, ki so tudi v pristojnosti držav članic oziroma samo v pristojnosti držav članic. Zanima me, gospod komisar, ali se s tem strinjate? Hvala lepa. Sedaj pa Marijas. Gospod eh, komisar, dobrodošli tukaj v Evropskem parlamentu. Posebej me veseli, da Eh, lahko vam in celotnemu parlamentu povem, kaj sam mislim o nezakonitemu priseljevanju. Eh, vemo, da se to dogaja predvsem na jugu Evrope. Eh, programi varčevanja, memorandumi so nas naredili še bolj ranljive, ampak pritisk na mejah pa je ogromen mislim, da si moramo breme deliti in tukaj bi se pokazalo načelo solidarnosti. Eh, tri stvari eh, eh, so pomembne. Porazdelitev bremen mora biti odvisna od BDP-ja države in pa velikosti države in ne moremo si privoščiti, da bi za to zapravili še kaj več denarja, kot smo ga že. Ravno tako Italija nima več dosti sredstev na voljo za ta problem. Kolegi Marijas. Hvala, kolega Marija. Sedaj pa gospa kolegica Desarnes. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, na eno veliko vprašanje potrebujemo skupni evropski odgovor, to je vprašanje migracij. In predsedniki držav in vlad se morajo tega zavedati in oblikovati skupno politiko o e, migracijah. Najprej je treba poskrbeti pravo e, zavarovanje in nadzor nad zunanjimi mejami, po zraku, po tleh in tako naprej. Drugo e, je, da moramo imeti eh, tudi urejen vstop v Evropsko unijo, kvote, naprimer za preseljevanje. Tretjič, vse je bilo že povedano, eh, potrebujemo harmonizacijo naše azilne zakonodaje, eh, mi ne moremo pravzaprav dopuščati, da je v nekaterih državah potrebno šest mesecev, v drugih pa pet let. In četrtič, potrebujemo pravo partnerstvo s državami izvora teh ljudi mi moramo zagotoviti stabilnost držav ki nas obdajajo hvala lepa Hvala, kolegica Desern, kolega Obermajer. Danke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po približno leto po veliki nesreči z ladjo pri Lampeduzi ponovno razpravljamo o migracijskih tokovih, pa spet samo o simptomih in se nos ne lotimo korenin. Mare Nostrom je bil sicer pozitiv, ampak to je le odziv na naval milijon ljudi. Moramo opredeliti politični cilj. Tu gre za stabilizacijo in demokratizacijo. Hkrati pa je treba tudi preprečati. Eh, nezadržno izkoriščanje verov v državah v razvoju. In kot je rekel papež Frančišek, je treba tudi si pogledati razloge. Treba je ustvariti dobre pogoje v državah, tako da ljudje ne bodo zapuščali svoje domovine. Uh, ne bo nam uspelo cele Afrike, Bližnji vzhod in še eh, Centralno Azijo pripeljati v Evropo in dobro je, da to določeni poslanci tukaj rečejo in jasno in glasno in to bo vedno več ljudi cenilo. Hvala lepa, še zadnja kolegica Muzolini. Hvala, gospod predsedujoči. Z nami je tudi eh, gospod Angoci in eh, gospod komisar. Dobrodošla. Mm, zanima me predvsem vprašanje eh, žensk in otrok oziroma mladostnikov, ki potujejo v Evropo. V Italiji smo sprejeli zakon, da jim podelimo zakoniti status pogosto se ti ljudje izgubijo v številkah eh, in eh, tudi v eh, številkah, ko gre za kazniva dejanja, se lahko izgubijo. Hvala lepa. S tem je postopek v imite pozornost predsedujočega zaključeno. Ob zaključku razprave pa besedo dobi komisar Avramopoulos. Hvala lepa. Ja. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo pozorno sem eh, prisluhnil vprašanjem, ki so jih name naslovili poslanci in poslanke. Eh, potegnil bom eh, najprej en zaključek in sicer to, da se skoraj vsi strinjamo oziroma strinjate, da je to zelo pomembna tema, ki ima socialne in humanitarne implikacije in da izhaja tudi iz eh, vrednot, ki jih Evropska unija zagovarja. Eh, sam tukaj ne bom eh, označeval obsega tega vprašanja. Na položaju sem šele tri tedne, mm, ampak situacijo spremljam že več let. In pred 18 leti, spominjam se, takrat so se začeli prvi valovi priseljevanja. Sam sem bil takrat župan Aten. Eh, spominjam se teh prvih eh, valov, prvih prihodov priseljencev. In to ni potekalo samo v Grčiji, ampak povsod na jugu. Eh, ljudje so iskali možnosti za boljše življenje. Njihov prihod je bil povezan bodi si z vojno, bodi si s kakšno tragedijo ali pa z revščino. Eh, Številni so prihajali tudi zaradi individualnih tragedij. Pred enim letom se je zgodila tragedija pri Lampeduzi. To je eh, bil simbolen dogodek. In, ampak eh, tukaj gre samo za vrh ledene gore, kajti vseh eh, žrtev v sredozemlju sploh eh, ne moremo prešteti. Mm, na začetku se je menilo, da gre eh, tukaj samo za eh, problem juga, ampak pravzaprav je to vse evropsko vprašanje. In ne smemo pozabiti ene stvari. Tukaj ni prostora za ksenofobijo. določeni skušajo omajati ključne temelje Evropske unije eh, in to eh, sta solidarnost in pomoč drugim. Naši predniki eh, so prihajali iz različnih držav, tudi zapuščali Evropo in hodili v druge dele Evrope. Eh, sveta, naši eh, predniki, naši stari starši so se tudi soočali eh, s ksenofobijo, sovraštvom in tako naprej. Zdaj pa se to spet dogaja in spet so pod vprašaj postavljene naše vrednote. Vprašanje ne bomo rešili s tem, da samo prenašamo odgovornost na druge. Lahko vam zagotovim, da obstaja politična volja. Komisija je odločena, da bo sprejela novo listino o priseljevanju in migrantih. Spoštovani poslanci in poslanke, ta problem bo z nami še nekaj časa, rešitev ne bo prišla hitro. Leta dolgo bo trajalo, da bomo rešili ta vprašanja. S tem je povezana velika nestabilnost eh, v naši soseščini, eh, v Severni Afriki, na Bližnem vzhodu, eh, v vzhodnih državah. Povsod je veliko ljudi, ki si želijo izhoda iz takšne težavne situacije. In veliko je tudi tistih, ki so pripravljeni te ljudi izkoristiti za to, da pridobijo eh, eh, določena sredstva. Grčija je ena od najbolj prizadetih držav na tem področju. In prišli smo že do točke, ko je bilo treba sprejeti drastične ukrepe. Vendar pa ne smemo pozabiti, da imamo lahko najboljšo tehnologijo na svetu, da imamo lahko na voljo najboljša orodja, najboljše mehanizme, eh, vendar moramo to tudi uporabljati, če želimo biti učinkoviti. Evropa ima ta orodja. Dosegli smo že nekaj napredka. Lahko s prstom pokažemo na operacije, ki so bile uspešne in ki so prinesli rezultate. Eh, vendar pa še vedno nismo na cilju. Veliko je še treba postoriti. Države na jugu morajo imeti občutek, da jih preostala Evropa podpira. Kot je rekla gospa Vosenberg, obveznost vseh držav v EU je, da sodelujejo. Na tem pravzaprav temelji Evropska unija in tukaj ne gre samo za humanitarno vprašanje, ampak tudi za gospodarsko in politično vprašanje ta dvorana oziroma ta parlament eh, je eh, v bistvu eh, srce evropskih vrednot in te vrednote moramo deliti z vsemi. Lahko povem, kakšno je moje stališče. Imam občutek, da se stvari premikajo naprej, vsi si za to prizadevamo, ampak potrebujemo novo listino o migrantih. Ta listina bo okrepila pravice priseljencev in to je nekaj, kar zadeva nas vse. Tudi naši predniki so se pred leti in desetletji odpravljali na podobne poti, kot jih zdaj opravljajo priseljenci v sredozemlju. Ukrepati pa moramo eh, skladno s pravili, eh, izogibati se moramo fragmentaciji in uporabiti tudi svojo občutljivost in eh, človekoljubnost, da bomo rešili ta problem evropske meje in države na jugu ne bodo same rešile teh problemov. Ne želimo, da Evropa postane neke vrste trdnjava. Eh, torej, ne sme biti trdnjava, ki bo umaknila ta dvižni most. Eh, mi smo že veliko dali svetu, svet je veliko dal nam in ljudje, ki prihajajo eh, v Evropo, pričakujejo boljše življenje, pričakujejo tudi eh, dober sprejem in pa pogoje, ki jih prej niso imeli. Najboljši način, kako lahko to dosežemo, je s sodelovanjem. Evropo bodo sodili po njenih dejanjih. Kos moramo biti temu izzivu. Eh, ta izziv ste vsi eh, zelo zgovorno opisovali v tej dvorani. Eh, zdaj pa moramo tudi kaj narediti. Veliko razprav smo že imeli na to temo, ta ni prva in te razprave tudi že dolgo potekajo. Potrebujemo pa dolg uh, korak naprej in tako bomo dosegli napredek. Ni dovolj, da samo obžalujemo situacijo, uh, da situacija eh, pravzaprav spravlja pod vprašaj naše vrednote, ampak uh, za te vrednote se moramo zdaj zauzeti. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu sveta gospod Goc. Tutti coloro, ki so intervenuti, se stavite, stato un dibatito interesante. Non... Hvala lepa vsem, ki ste se odeležili te razprave, ki je bila zelo zanimiva in pomembno je, da poteka ob začetku mandata. In tudi jaz sem uvodoma povedal, da moramo ukrepati drugače, ne bomo več eh, verodostojni. Migracije so preskus za nas, da dokažemo, da znamo ukrepati skupaj in celostni pristop je zagotovo tisti, ki izhaja tudi iz zunanje dimenzije. To je bilo to rečeno in s tem se strinjamo. Gre za zunanjo politiko, gre za razvojno politiko in smo največji delo oziroma uh, eh, donatori, moramo tudi se boriti proti revščini, eh, zagotavljati varnost, varnost na mejah in naj spomnim na pobudo predsedstva, eh, ki je opredelila cilj, da se to tudi zastavi na svetu, namreč, da bi se ustanovila poli, skupna policija za varstvo meja v novem mandatu, moramo zagotovo še naprej delati nad tem tudi pri delu sveta je potrebno boljše sodelovanje tudi med Evropsko unijo in eh, posameznimi državami in med tranzitnimi državami. In še element, ki sem ga želel vključiti, je angažiranje sveta, ki želi ukrepati bistveno bolj učinkovito tudi pri uh, programih ponovnega naseljevanja, tudi v novih uh, eh, predeljih in tu moramo tudi sodelovati z komisarjatom za begunce Združenih narodov, svet notranjih ministrov in eh, svet in parlament bodo morali bistveno tesneje sodelovati. Omenjeno bilo je tudi reševanje na morju. Dožnost je, da se podprejo ljudi, ki um, doživijo brodolom, to na, temu nasveže mednarodno pravo in vse države so dolžne to storiti, torej reševati, ne glede na to, kakšno je državljanstvo in status ljudi, ki potrebujejo pomoč. Saj ne gre za to, da nezakonit priseljenec se utopi, medtem ko se pa lahko nekega gospodarskega begunca pa reši. To je uh, treba izpostaviti, torej ta dožnost reševanja je dožnost držav članic in to velja tudi za takšne operacije z prispevkom Frontexa, kot je Triton. Triton je zagotovo začetek za odgovor, ki ga vsi delimo, gre za začetek skupne odgovornosti, to je dober pristop in več moramo graditi na tem, potrebujemo več sredstev, izhajajoč iz Frontexa, pa tudi sredstva ki pa ne bodo zadostovala brez skupnih politik. Pripraviti moramo strateško agendo in svet je to tudi izpostavil. Moramo se zadolžiti, da bomo politiko preseljencev in podobne teme, da se bomo tega lotili skupaj. Če znotraj Evropske unije ne bomo vzpostavili zaupanja in solidarnosti, potem tudi veliko tega, kar si vi želite, ne more biti uresničenih, kar, ampak bo vse le na papirju. Tudi danes imamo le dva, dva pristopa, ki sta le navidezno v nasprotju. Drža, nekatere države se pritožujejo nad prekomernim številom prosilcev za azil v svojih deželah, druge države pa se pritožujejo nad masivnim na valom beguncev in to se vpliva tudi na stroške za zakonite priseljence. Očitno je tu, prihaja potem do neke konkurence in zato je nujno, da se skupaj ukrepa, vendar nimamo skupne politike za zakonito priseljevanje in vse to vodi do velikih stroškov. Imamo države, ki imajo veliko prosilcev za azil, potem imamo države, ki zaradi stroškov so deležni teh navala eh, nelegalnih priseljencev in odgovor je lahko le v skupni zakoniti politiki priseljevanja. Ne moremo se samo uh, eh, prirekati, kdo ima tukaj večje probleme, ampak potrebujemo tudi zaupanje med državami članicami. Potrebujemo po, po, topno politiko, ki ustreza posameznim predlogom. Sedaj se pogajata svet ministrov in pa parlament, eh, ki pripravljata novo direktivo za dostop v Evropski uniji za tiste, ki želijo tukaj študirati. In potrebujemo tudi skupno politiko za priseljence in to bomo morali v novem mandatu počasi tudi postopoma vzpostaviti. Komisar je tudi omenil možne predloge za boljšo razporeditev bremen. To je tudi nadaljna točka, ki je zelo pomembna. Tuji migranti brez uh, spremstva, to sem omenil in omenil sem tudi to, da je treba izkoristiti vse priložnosti, ki veljajo že um, sedaj za mladoletnike brez spremstva, ki tega ne koristijo. In strinjam se s tem, gre tudi za vprašanje, ki mora, je obravnavano na svetu. Vendar pa ne morem odgovoriti na vse vaše uh, prispevke ampak tako je, ali bomo imeli pogum, da se bomo skupaj tega lotili, ali pa bomo izgubili kredibilnost. Hvala lepa. Hvala. S tem prispevkom gospoda Gocija zaključujemo razpravo. Glasovali pa bomo na naslednjem plenarnem zasedanju. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. In sicer gre za izgone po hitrem postopku in predlagano zakonodajo za takošne vrnitve v Španiji. Pet eh, avtoric